J'appelle maintenant un projet de recommandation. Sedaj pa bomo govorili o določitvi ukrepov za izvajanje protokola o finančnih posledicah izteka pogodbe o SPJ in o raziskovanem skladu za premog in jeklo, ki je priložen pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. To poročilo ste zaupali predsedniku odbora in predstavil bom smernice, ki jih predlagam. Ko je bil ta sklad vzpostavljen, je nadaljeval z delom eh, na podlagi sredstev eh, skupnosti za premog in jeklo, 2 milijardi evrov in vsako leto so imeli približno 40 milijonov dohodkov. S temi 40 milijoni smo financirali raziskave. 72 eh, odstotkov za jeklo in 27 eh, odstotkov za premog. Sredstva so se zaradi eh, Eh, zmanjšanja manjšala in sedaj imamo 26-27 milijonov. Vprašanje je, kaj se da s tem narediti. Uporabili bi lahko obveznosti, eh, ki niso bile, niso bila, eh, bile uporabljene, zato da bi nadomestili zmanjšanje sredstev zaradi zmanjšanja eh, obresti. Strokovnjaki so eh, nas obvestili, da gre za eh, raziskovanje visokokakovostnega jekla. Ilkos in AC Proms. pomembno je tudi, da poskušamo zmanjšati izpuste CO2 pri uporabi premoga. Sam imam pozitivno mnenje v zvezi s tem predlogom in to so moja priporočila, sedaj pa čakam na vaš odziv. Kdo želi besedo? Izvolite. Muchas gracias por darme la palabra. Eh, Hvala, da ste mi dali besedo. Sem poročevalec v Senci za NGL in eh, kar se tiče proračunskih vprašanj, se strinjamo s tem, da bi morali nameniti ta del skladu za jeklo. vseeno pa imamo nekaj pomislekov, političnih pomislekov v zvezi z uporabo tega sklada. Govorimo o dveh uh, sektorjih, premog in jeklo, ki v tem trenutku igrata ključno vlogo iz večjih vzrokov. Predvsem je pomemben sektor premoga. V tem trenutku je Evropska unija zaveza na močnim kompromisom na evropski ravni, gre predvsem za procese dekarbonizacije. Eh, premogu se želimo odpovedati kot eh, viru energije. Komisija je storila veliko korakov v smeri dekarbonizacije. V tem skladu podpiramo tehnike, kot so čisti premog in pa zajemanje premoga in mislim, da to ni povezano oziroma ni v skladu z našimi podnebnimi in okoljskimi cilji, to ni v skladu z energetsko-podnebnimi cilji Evropske komisije. Te tehnologije so zgrešene rešitve eh, in zato jih ne podpiramo. In pa drugič, kar se tiče industrije jekla, ta prestaja težke čase. Naložbe v izboljšanje procesov ali pa v odkrivanje boljših eh, načinov reciklaže materijale je seveda nekaj, kar moramo povezati tudi z eh, povečanjem konkurenčnosti in pa spodbujanjem krožnega gospodarstva eh, potem na tem področju. Tako da eh, vse skupaj se nam zdi izvedljivo, imamo pa nekaj političnih pomislekov v zvezi z tem raziskovalnim skladom. Hvala, kolega Zilvaga. Strokovnjaki, raziskovalci in upravitelji tega sklada bodo upoštevali vaše komentarje. podpirate pa tudi vi smernice. Še kdo? Ne. Če želite uložiti predloge sprememb, morate to narediti do 30. januarja, do 12. ure. O predlogi sprememb in o poročilo bomo glasovali 21. oziroma 22. februarja na seji odbora za proračun, 12. marca pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju, če se ne motim v Strasburu. Naslednje poročilo se nanaša na izvajanje instrumentov za zunanje financiranje. Gre za umestni pregled in pa za prihodnjo zasnovo v obdobju po letu 2020. Danes dopoledan smo se že pogovarjali o večletnem finančnem okviru in eh, to po letu 2020. Pomankanje fleksibilnosti in doslednosti pri financiranju unije v eh, četrtem eh, razdelku večletnega finančnega okvira kaže na eh, nemoč eh, Unije, da ukrepa kot globalni akter. Skrbniški eh, sklad in pa instrument za Turčjo omejujeta našo fleksibilnost. Še enkrat je treba povdariti, da je treba nove prenosne naloge financirati z novimi sredstvi. Dejal bi tudi, da sem prepričan, da morajo instrumenti za zunanje financiranje po letu 2020 biti predmet eh, ambiciozne globalne eh, strategije na globalni ravni. Ta strategija mora biti celovita in ustrezna eh, ter utemeljena na politično doslednem eh, temelju. Unija bo tako lahko ukrepala hitreje in učinkoviteje eh, na osnovi eh, zavez, ki jih je sprejela. Seveda pri tem ne smemo podvajati eh, naborov držav članic, zato moramo rešiti tudi to vprašanje. Zagotoviti je treba boljšo koordinacijo, boljše spremljanje rezultatov, tudi kar se tiče obveščanja in komunikacij spoštovati želim tudi eh, načelo eh, celovitega proračuna, odkritega proračuna, o katerem smo govorili že danes eh, do povdan. In zato predlagam poenostavljeno zasnovo instrumentov za zunanje financiranje. S tem bi lahko izboljšali njihovo vidnost ter opazovalcem zlasti državljanom in davkoplačevalcem omogočiti, da razumejo to eh, zasnovo in da razumejo samo politiko. Ustrajam tudi pri tem, da zagotovimo eh, boljšo vključitev skrbniških eh, skladov v proračun. Pozivamo tudi komisijo, da parlament obvesti o vseh podrobnostih parlament mora biti obveščen takoj, tako da bomo lahko ustrezno ukrepali. To so moji komentarji, sedaj pa je za besedo prosil gospod Fernandeš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z vašimi predlogi in komentarji, ampak govoril bom v imenu eh, našega eh, poročeva, naše poročevalke v Senci, ki je danes žal ni tukaj, govoril bom v portugalščini. Pozicioniš in glasovaš, kvajš. Hvala. Ivana Maletiča, naš, Maletič, naša poročevalka v Senci, se strinja z vami. Tukaj gre za umestni pregled obdobja 2014-2020. No, napredek je bil dosežen, to je jasno um, zapisano v mestnem pregledu. Uh, pro, uh, torej, gre za napredek naših sosednjih držav. Čeprav je tukaj težko um, izmeriti natančen napredek. Mislim, da bi morali že v začetku projekta napovedati rezultate, potem bi lahko merili uspešnost projekta v času izvajanja in pa tudi po eh, izteku projekta. Pri okoljskih vprašanjih in pri boju proti, eh, proti podnebnim spremembam je bil napredek bolj očiten. To je seveda pomembno tako za Evropsko unijo, kakor za celoten svet. Mm, potem eh, predsedujoči pravi, da obstaja potreba po, po enostavitvi po letu 2020. To bi lahko eh, dosegli za sinergijami, za združevanjem skladom, skladov in pa tudi z uporabo drugih finančnih inštrumentov. Prav tako moramo zagotoviti komplementarnost z nacionalnimi proračuni. prožnost bi nam morala omogočiti, da se hitro odzovemo na nepredvidene dogodke. Merci, Najlepša hvala, gospa Maletič v obliki gospoda Fernandeša. Še kakšen komentar? Nihče ne prosi za besedo. Gospod Howard, izvolite. Uh, hvala, gospod predsedujoči, sem poročevalec v senci za SD. Ne bom se ponavljal, bi pa želel izpostaviti nekatere druge točke. V večjih organizacijah, kjer imamo več proračunskih eh, postavk, eh, obstaja tudi nekaj administrativne zmede, zato moramo to vsake toliko popraviti. Ta umestni pregled eh, ugotavlja, da, inš, da inštrumenti v glavnem služijo namenu, eh, identificira tudi nekatere možne sinergije med posamičnimi inštrumenti. Eh, povezovanje inštrumentov bi lahko prispevalo k učinkovitosti lahko bi izboljšali koherenco med inštrumenti, lahko bi tematsko in geografsko uravnotežili projekte na enakih področjih, recimo na področju eh, razvojnega sklada. Pogosto se razvojni pogled, eh, razvojni sklad prekriva z recimo mm, eh, skladom za sodelovanje to je bilo ugotovljeno pri umestnem poročilu o razvojnem skladu. No, ampak eh, nobeno izmed teh priporočil na žalost ne pojasnuje, kako naj dosežemo v praksi sinergijo in pa večjo učinkovitost. Pričakoval bi, da je celoten smisel takšnega umestnega pregleda to, da zagotovimo, da učinkovito porabimo sredstva, ki jih namenimo za te sklade in programe. Tako da mislim, da uh, Komisija pove nekaj več o tem, kako poskrbeti v praksi za sinergije po letu 2020. Eh, prav tako bi morali nekaj več sredstev nameniti varnostnim vprašanjem. Lani je osnutek proračuna predvidel 7,5 milijona evrov prenosa iz razvojnega sodelovanja v inštrumentu, ki naj bi prispeval k stabilnosti in miru. S tem naj bi financirali novo izgradnjo zmogljivosti za razvoj in varnost. No, moja skupina je temu lani nasprotovala, pa še vedno temu nasprotujemo. Kaj ti vedno znova smo ponovili naslednje. Če ima Evropska unija nova področja delovanja, nove pristojnosti, potem za to potrebujemo sveža sredstva. In pa še razvojna politika ne sme biti žrtev eh, v imenu varnosti, saj je razvojna politika pravzaprav povezana z Eh, vzroki za ogrožanje varnosti. No, pri eh, posodobitvi inštrumentov Po letu 2020 bi se morali osredotočiti na ključne evropske urednote, ki bi morali biti globalne urednote. Predvsem bi lahko povdarili ukrepe za spodbujanje enakosti med spoloma v državah v razvoju. Gre za praktične ukrepe, recimo eh, reproduktivno zdravje, načrtovanje družine eh, in tako naprej. To so vse ključna razvojna vprašanja, ki jih trenutno ovira um, Trump za svojo politiko, ki preprečuje nevladnim organizacijam, da bi podpirale te ključne cilje razvoja. No in ne nazadnje je ključen kriterij za to, ali program. Uh, je uspešen ali ne, to ali so sredstva dejansko bila porabljena za um, za pravi cilj. Uh, no, uh, trenutno mislim, da tukaj obstaja še nekaj prostora za izboljšave. Najlepša hvala. Še kdo? Nihče. Zabeležil sem si komentarje gospe Maletič in gospoda Havrta. Mislim, da bi lahko vključili Evropski razvojni sklad v proračun Unije, tako da bi ta postal vidnejši, da bi tudi politika Evropske unije postala vidnejša. Predloge sprememb morate uložiti do 2. februarja do 4. ure popovdan. V odboru bomo glasovali na seji 21. in 22. februarja. Glasovanje v odboru AFET, mi bomo namreč pripravili mnenje, pa bo potekalo 8. marca. Sedaj pa izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega raz, razvojnega sklada. Pristojni odbor za ta uh, dosje je odbor Deve. Gospod Tarant pa se bo oglasil na mesto gospoda Soleja. Izvodi, izvolite, gospod Tarant. Beseda je vaša. Uh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. V imenu kolega Hordija Soleja. bi želel predstaviti pet točk, ki jih bom gladko prebral. Razvojna politika in pa razvojno sodelovanje sta temelja evropskega zunanjega delovanja in Evropska unija tukaj želi ostati globalna akterka. Zato moramo okrepiti financiranje poglavja 4. Zadnji in nedavni dogodki so pokazali, kako omejen je naš domet globalnega igravca. EDF, DCI in pa ODA so bistvenega pomena za Eh, boj proti podnebnim spremembam, eh, zagotavljanje stabilnosti in eh, zato moramo to ustrezno finančno podkrepiti. Prav tako to podarja vlogo. Gospod Arant, ali lahko upočasnite to branje, tako da bodo lahko tolmači izpolnili svojo nalogo? I take a note. Um. Ja, bom vzel na znanje. Tudi, zuna, tudi prenašanje upravljanja migratornih tokov na zunanje sile ni najbolj primerno. Tukaj potrebujemo konkretne inštrumente in pa dovolj finančne podpore, zato da bomo lahko rešili uh, migracijsko krizo. Četrtič. Uh, Um, države, ki so se pridružile sporozumu iz Pozana, morajo um, prispevati k učinkovitosti razvojnih politik in politik sodelovanja. Zunanje delovanje Evropske unije se mora sredotočiti na boj proti revščini, na spoštovanje človekovih pravic, temeljih svoboščin in pa pravne države. lokalni in regionalni razvoj, civilna zaščita, humanitarna pomoč. Prav tako je, to je prav tako pomembno tudi um, razvojni cilji. No, te dejavnosti bi seveda morali ustrezno nadzorovati, zato da bi lahko uh, tudi spremljali uspešnost oziroma rezultate. Najlepša hvala, gospod Tarant. Gospodu Solejo, poprosim, posredujte naše želje, da bo čim prej ukrepil. Šulin. Gospa Šulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu oziroma gospodu Tarantu, ki ga nadomeščen je predstavil poročilo oziroma dobro pripravljen osnutek, ki opozarja na glavna področja za boljše izvrševanje razvojne in humanitarne pomoči. Ta pomoč je potrebna, da bi dosegli zastavljene cilje, torej zmanjšanje revščine in boljšega življenja v državah v razvoju in ustvarjanje pogojev, da bodo ljudje v teh državah imeli dobro perspektivo za življenje in delo. Posledično bo to prispevalo tudi k ohranjanju varnosti in stabilnosti v Evropski uniji. Ehm, nekaj stvari ehm, bi želela dodati oziroma bi veljalo dodatno opozoriti v tem mnenju. Pomen krepitve dobrega upravljanja in spoštovanja pravne države ter spodbujanje oblikovanja političnega prostora za civilno družbo. Nadalje, samo z javnimi sredstvi se ni mogoče soočiti z vsemi izzivi, zato je treba doseči večjo vključenost privatnih sredstev. In eh, kot eh, zadnjo opomba, eh, dobro uresničevanje sinergij med razvojno in humanitarno pomočjo bi moralo biti boljše, kajti pomoč državam članicam Evropske unije za krepitev njihovih lastnih zmogljivosti za odzivanje na krize je tesno povezana s splošnim razvojem v teh državah, ključno z dobrim upravljanjem. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo? Gospa Garja Zabal. Hvala, gospod predsedujoči, in na hitro. Skupina socialistov sto odstotno podpira mnenje kolega Soleja. Mislim, da mnenje dobro izpostavlja pozitivne strani vse vseh inštrumentov za sodelovanje, pripravljena tudi na prihajajoči večetni finančni okvir. Lahko izpostavimo tri glavne ideje. To je treba zagotoviti boljšo koherenco z proračunskega vidika, na ta način bomo lahko bolj učinkoviti. Želimo si več koherentnosti med inštrumenti, ki imajo opraviti z razvojno politiko. To smo povdarili tudi v drugih poročilih. Potem druga točka ima praviti za financiranjem in pa fleksibilnostjo. To so inštrumenti, ki financirajo politike za blaženje kriz, ki Eh, rešujejo konflikte. Zato bi morali tukaj zagotoviti več sredstev. Ti skladi, ti inštrumenti nikoli ne dobijo dovolj sredstev. Zlasti, ko gre za humanitarno pomoč. In pa še ena zelo pomembna eh, točka in sicer gre za končnega naslovnika teh sredstev, teh inštrumentov. Ne, na zadnje gre tukaj za razvojno politiko, na to so vsi inštrumenti osredotočeni. Nikakor teh sredstev ne bi smeli tega uporabljati za uh, migracijsko politiko, za upravljanje meja ali pa za varnostno politiko. Če potrebujemo takšne politike, potem moramo sredstva črpati iz drugih skladov, ne pa ta denar imati uh, eh, razvojnim ciljem. Benito. Najlepša hvala. Gospod Benito Zilvaga. Eh. Hvala na kratko. Tudi v naši skupini podpiramo predlog oziroma mnenje gospoda Soleja. Tudi mi se strinjamo s tem, da bi bilo treba združiti te inštrumente in pa sredstva in jih uh, um, povezati tudi v evropskem proračunu, zato da bi Evropski parlament lahko imel boljši nadzor nad izvajanjem teh inštrumentov. Uh, sploh, če uh, se spreminja večletni finančni okvir, uh, to, da poskrbimo za to, da sredstva za te programe in inštrumente ne bodo uh, zmanjšana. Eh, no, ko gre za razvoj in sodelovanje, bi morali to ločiti od eh, vprašanj eh, varnostne politike ali pa migracijske politike. Ehm, nekako združevati oziroma povezovati oboje je slabo in škodljivo za verodostojnost Evropske unije. Ti instrumenti bi morali izpolnjevati zastavljene cilje, eh, kako so ti zapisani v mednarodnih sporazumih, kot je sporazum iz Pariza, eh, se pravi gre za zmanjšanje emisij, gre za eh, nizkooglično gospodarstvo in vedno je treba v izvajanje teh inštrumentov vključiti tudi lokalno populacijo. Hvala, še kdo drug? Ne, tudi sam bi rad pozdravil odlično delo gospoda Soleja in čudovito predstavitev gospoda Taranda. Slišal sem kolege in kolegice in priznati moram, da ko govorimo o razvojni politiki in v mislih imam Afriko, me zanima, če ni to uh, morda način, da eh, rešimo eh, migracijska vprašanja. Ni tako preprosto eh, povezati razvojno politiko in migracijsko politiko. Afriško prebivalstvo se bo v naslednjih letih podvojilo. 1 milijarda 200 milijonov afričanov več in to je velik izziv. Potencialno se lahko znajdemo pred eh, celo vrsto prisiljencev. Razumem, kar sta povedala gospa Gardija Zabal in gospod Ziruaga, ampak ko eh, jaz eh, predstavljam različne možnosti, za katere se odločamo v mojem volilnem okrožju, se mi zdi, da je to v sami srčiki odgovorne politike in zato je treba rešiti vprašanje teh virov priseljevanja. Afričanom moramo dati možnost, da dostojno živijo v lastni državi, ne pa da tvegajo in poskušajo priti v Evropo. Toliko sem želel povedati, brez da bi se eh, spuščal v širšo razpravo. Glede na to, da smo prisluhnili kolegom in kolegicam, me sedaj zanima, če bi rad eh, gospod Tarat v imenu gospoda Soleja eh, sklenil to razpravo. Ne, prav, potem pa bo ostalo pri tem. Čas eh, oziroma rok za predloge spremembe je 10. Eh, ura 20. Eh, februar, 8. marca bomo glasovali tukaj, 20. marca v odboru za razvoj, aprila pa na plenarnem zasedanju. besedo bom sedaj predal gospe Vajdre, ki bo govorila o protokolu na temo ribištva. Gre za določitev ribolovnih možnosti in za finančni prispevek. Izvolite. Hvala. Naj začnem z nekaj odzadnjimi informacijami. Evropska unija je sklenila sporazume z eh, petimi državami v Zahodno-Indijskem eh, oceanu o lovu tune in o tem smo se potem večkrat ponovno eh, pogajali. Z Mauriciusom sodelujemo že od leta 1998, torej gre skoraj za 30-letnico sporazuma sporazuma omogoča flotam Evropske unije, da eh, zasleduje migracije populacije tuna v vodah Mauriciusa. Mauricius pa zato dobiva finančno pomoč eh, in dobiva podporo za svoj ribiški sektor. Eh, let, doba izvajanja prvega protokola se je izteklo 27. januarja lani, novi protokol je bil podpisan lani 26. aprila in bo stopil v veljavo po uh, dokončanju postopkov na obeh stranih. Ta sporazum ni nekaj samo po sebi umevnega. Zavedati se moramo dejstva, da tukaj ne gre za enosmerno ulico. V tem smislu smo že pripravili prvo evalvacijo uh, od uh, reforme skupne ribiške politike leta 2013. Bilateralni sporazumi med Evropsko unijo in pa tretjimi državami so se spremenili. Naša eh, prihodna vizija trajnostnega okolja sedaj se osredotoča predvsem na vzajemno korist. Razširitev sporazuma temelji na priporočilih eh, komisije za tuna iz Indijskega oceana in se opira na rezultate evalvacije predhodnega sporazuma. Polovica milijona finančnega prispevka od 2014 do 2017, torej iz prehodnega protokola, eh, torej skoraj polovica je bila namenjena razvoju ribiškega sektorja. Nov protokol za obdobje 2017-2021 bo ponudil finančni prispevek 2,3 milijona. Letno gre za 220 tisoč evrov za podporo ribiške politike Mauricijusa in pa 135 eh, tisoč evrov za podporo pomorski politiki in pa oceanskemu gospodarstvu. Prvič eh, smo vključili tudi finančne spodbude za podporo oceanskemu gospodarstvu na Mauriciusu. To je prispevek k gospodarski rasti tega otoka. Odnosi med Mauriciusom in pa Evropsko unijo se bodo tako poglobili na področju ribištva in pa pomorske eh, ekonomije. Eh, največji eh, koriste so od tega sedaj imele Italija, Španija, Portugalska in pa Francija, ki imajo največ ladi, ki ribarijo v Eh, Zahodnoindijskem eh, oceanu. Eh, poskrbeti moramo za to, da staleži, da bodo staleži tu na v vodah Mauriciusa še naprej na trajnostni ravni, torej izvajati je treba trajnostne ribiške prakse. Trenutno ta sporazum z Mauriciusom miruje, novi protokol bo stopil v veljavo, potem, ko bodo dokončani postopki na obeh uh, straneh. Zato vas prosim za vašo podporo, kolegi, da date zeleno luč za to, da uh, zaključimo postopke in sprejmemo protokol. Najlepša hvala, kolegica, hvala za jasno predstavitev. Prosi kdo za besedo? Ne. Gospod Tarant, izvolite. Thank you, Mr. President. Just very briefly. Hvala, na kratko. Spomnil sem se nekega zanimivega dejstva o Mauriciusu. Leta 2000, ko sem jaz obiskal to državo, mi je tamkajšnji minister zelo podrobno pokazal uh, ribiško prakso na tem otoku. Eh, predvsem se je pritoževal na tem, da je Sovjetska zveza, ki je do tedaj podpirala njihovo ribiško politiko, propadla in eh, se potem ga je skrbelo, eh, ali bo Evropska unija uspela nadomestiti Sovjetsko zvezo pri podpori ribištva. In mislim, da smo tako na pravi poti. Tako priča smo zgodovinskim trenutkom. Dobro za njih, pravi poročevalka. Nihče drug ni prosil za besedo. Ta sporozum je pomemben. Prav. Hvala poročevalki. Predloge sprememb je treba uložiti pred 12. Eh, uro 26. februarja, ker gre za sporozum med Evropsko unijo in suvereno državo. Eh, ne morete uložiti predloga, predlogov spremembe, ki bi spremenili vsebino. Edini spremljivi eh, predlogi sprem so tisti o eh, zavrnitvi tega sporozuma. Ampak eh, poročevalka nas vabi, da se izognemo to vrstnim predlogom spremembe, kar pomeni, da podpiramo ta sporozum. Edini spremljivi, dopustljivi predlogi sprememb pa so tisti, ki zavračajo sporozum glasovali bomo 21. oziroma 22. februarja. Sedaj pa naslednja točka. Z nami je gospod Ali, ki bo predstavil poročilo gospoda Pajeta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za zadevo Ericsson. Izvolite, gospod Ali. Thank you, Mr. Chair. Uh, I was asked by Mr. Payet to- Hvala. Gospod Payet me je prosil, naj pripravim, naj predstavim njegovo poročilo za Ericsson. Ta je vložil uh, zahtevo za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za um, dva milijona sto trideset um, 2400. Eh, to je že druga zahteva za uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji po prvi zahtevi marca leta 2016. Eh, torej, presežki so povezani z negativno rastjo programske opreme telekomskega sektorja in vedno večje konkurence, zlasti iz Azije. Prav tako uh, ni. Uh, dobrega prekrivanja Mm, veščin in pa popraševanj po uh, njih. 40 odstotkov eh, presežkov je v starostni kategoriji 45 eh, let do 60 let in imajo veščine, ki so preveč zastarele za trenutne potrebe na trgu dela, zato so pod velikim tveganjem presposelnosti. Zato je nujno podpreti ljudi, ki postanejo presežki, pomagati jim moramo tudi pri iskanju ponovne zaposlitve. Merci, Ali. Najlepša hvala, gospod Ali. Kdo želi besedo? Gospod Fernandeš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu kolegice Ivane Maletič, ki je danes žal eh, ni tukaj. Podpiramo uporabo teh sredstev. gre za 2,1 milijona evrov za 900 oseb, ki so izgubile službo. Kot ponavadi podpiramo pomoč eh, za to, da se najde ponovna zaposlitev za te osebe. Hvala, še kdo? Nihče drug ne prosi za besedo. kar pomeni, da bomo lahko zaključili obravnavo te točke. Gospod Ali, bi še kaj dodali? Glede na to, kar smo slišali, gospod Fernandež vas je podprl. Preloge sprememb je treba uložiti do 6. ure 5. februarja, glasovali pa bomo 21. oziroma 22. februarja. Pred nami je še eno poročilo o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za podjetje Galicia Apparel in sicer iz Španije. Gospod González Pons bi naj predstavil to poročilo, ampak mislim, da ga tukaj danes zastopa kolega Milano. In, En nombre de mi colega González Pons, como acaba de. V imenu kolega Gonzalesa Ponsa želim eh, predstaviti poročilo, ki ga je pripravil kolega Gonzales Pons. Gre za mobilizacijo sklada za prilagoditev globalizaciji za uh, tovarno tekstila v Galiciji. Um, leta 2020 19. julija 2017 je uložila Španija vlogo za finančni prispevek po odpuščanju v gospodarskem sektorju v španski regiji Galicija. 6. decembra 2017 je komisija ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za mobilizacijo SPG-ja eh, in sicer gre za 720 eh, tisoč evrov. Ehm, Na ta način bodo lahko pomagali delovcem, ki so izgubili delovno mesto in lahko bodo financirali ukrepe, ki jim bodo omogočili povratek na trg dela. Um, No, eh, vzrok za ta odpuščanja je predvsem krepitev uvoza iz, tekstila iz tretjih držav v Evropski uniji, to e, pritiska na cene na evropskem trgu in to pomeni, da se proizvodnja seli v države z nižjimi stroškami, stroški zunaj Evropske unije. V Galiciji je prišlo do velikega zmanjšanja tekstilnih trgov tovarn, 20 odstotkov jih je izginilo med leti 2010 in 2017. Pet um, eh, podjetij je tukaj najbolj prizadetih v Galiciji, v um, regiji Ortonijo uh, eh, in sicer gre za tekstilna podjetja. med decembrom 2016 in eh, julija 2017 je prišlo do največ odpuščanj v tem eh, sektorju. Eh, in tukaj je stanje podobno. Gre predvsem za osebe, ki a, so starejše in ki nimajo visoke izobrazbe. Gre za a, e, 83 žensk, za 130 oseb vse skupaj. A, e, Španija namerava um, uvesti šest vrst ukrepov. Gre za informativna srečanja, pripravljalne delavnice, poklicno usmerjanje, usposabljanje ključnih in horizontalnih kompetencah. Gre za intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve in pa ment, mentorstvo pri ponovni vključitvi uh, na trg dela. No, kot je ponavadi pri takšnih eh, poročilih, se poudarja pomen tega, da sklad ne more nadobestiti eh, dožnosti, ki jih imajo podjetja do delavcev. Eh, no, naj zaključim. Uh, mislim, da zahteva Španije uh, izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev iz eh, sklada za prilagoditev globalizacije in da lahko iz, je iz tega sklada izplačan uh, zahtevani znesek, zato da bomo lahko čim prej pomagali tem delavcem. Toliko v imenu kolega Gonzalesa Ponsa. Merci. Najlepša hvala.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 podpiram zahtevo po mobilizaciji tega sklada. Gre za to, da to prizadeva veliko število ljudi, predvsem ženske, ki delajo v tekstilnem sektorju in so zelo ranljive. Imam tri komentarje. Najprej o skladu samem. Um, mi podpiramo mobilizacijo sklada za ta primer in za druge, za druge primere, ampak želimo povdariti kritiko naše skupine tega tako imenovanega uh, sklada, ki ne rešuje izvornega problema selitve proizvodnje v tretje države. Eh, to je zelo prisotno v, eh, v tekstilnem sektorju. Podjetja so pogosto preseljena v tretje države, kjer prihaja do zelo neljubih dogodkov, kot je bil recimo dogodek v Rani Plazi v eh, Bangladežu. No, trgovska politika Evropske unije je seveda soodgovorna za to. Drugi komentar. Gre za poročilo samo. Pri odpuščanjih govorimo o 83 odstotkih eh, žensk, govorimo o tekstilnem sektorju. Tukaj gre za sektor, kjer prevladujejo ženske. V poročilu so navedeni tudi nekateri sektori, eh, kjer bi Eh, lahko posvečali več pozornosti uh, socialnim vprašanjem, lahko bi bolje upravljali z usklajevanjem poklicnega življenja in pa zasebnega življenja. Tukaj gre za probleme v sektorjih, kjer prevladujejo ženske. In, uh, In še zadnja točka. Mislim, da bi bilo dobro, če bi del te pomoči namenili tudi orientaciji in pa kolektivnemu izobraževanju. Zakaj? Trenutno je. Za špansko gospodarstvo značilna visoka stopnja brezposobnosti brezposelnosti. V tekstilnem sektorju je 12 odstotkov več brezposelnosti kot v drugih sektorjih. No, um, združevanje teh podjetij pa je lahko najenostavnejša rešitev uh, Eh, za to, da ta podjetja ne bi propadla. Enako velja recimo za sektor pohištva. Eh, torej, izobraževanje delavk eh, v teh sektorjih bi jih eh, opolnomočil in na ta način bi lahko pomagali tistim, ki delajo v sektorju, ki so vedno bolj zapostavljeni in nosijo negativne posledice globalizacije. Najlepša hvala. Želi še kdo drug besedo v zvezi s poročilom, ki ga je predstavil kolega Milan Mon? Ne. Res je, da je ta sklad za prilagoditev globalizaciji pomemben, ampak pomembno bi se bilo tudi prilagoditi globalizaciji, tako da ne pride do odpuščanja, ne pa da čakamo, da pride do odpuščanja in moramo na to pomagati eh, ljudem, ki so izgubili službo. Tisti, ki bodo dobili ta evropski denar, menijo oziroma uh, se zavedajo, da uh, bi se morali zavedati, da Evropska uh, unija uh, pomaga pri njihovi prekvalifikaciji. Včasih države to uh, izkoristijo uh, v druge namene in ne vem, če se evropski državljan vedno zaveda uh, te podpore Evropske unije. Toliko v zvezi s tem, gospod Mon, boste še vi kaj povedali? Observacijo nis. Hvala, gospodu Gonzalesu Poncu bom uh, prenesel vaše pripombe. Ja, vsi vemo, da je uh, imel da je imela globalizacija zelo hude posledice za sektor tekstila v celotni Evropski uniji in v celotni Španiji. Um, včasih je takšne posledice težko uh, predvideti, ampak v tem primeru so posledice jasne. Zato ni dovolj, da imamo samo sklad za prilagoditev uh, globalizaciji potrebujemo tudi nacionalno finančno pomoč. Kolikor vem, se v 70 odstotkih pomoči v takšnih primerjih eh, financira iz tega sklada za prilagoditev globalizaciji. Najlepša hvala. Najprej je šlo predvsem za pomoč izgubljenim delovnim mestom. Uh, v industrijskih panogah, sedaj pa je govora tudi o drugih komercialnih eh, sektorjih v ZDA, e je, izgubi, eh, je izginilo na eh, tisoče delovnih mest, tudi drugot, kar se tiče naprimer trgovskega sektorja. Predloge sprejem bi treba ložiti do 5. februarja, glasovali bomo 21. oziroma 22. februarja v odboru sedaj pa bomo govorili o eni od posledic eh, Brexita in sicer eh, o sedežu Evropskega bančnega organa. Gospod Gajer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi. Zaradi brexita se moramo pač okvarjati z prestavitvijo obeh agencij, ki imata sedež v Londonu, torej e, Evropske e, agencije za zdravila in to, o čemer bomo govorili danes, je prenos e, Evropske bančne agencije. Veste, da je to ena od treh agencij, ki so dejavne na področju finančnega sektora Evropske unije, torej poleg ESME. Uh, Eh, ki ima že zdaj sedež v Parizu in Ejopa ima sedež v Frankfurtu. Seveda se še dogajajo čudeži, pravzaprav sem računal s tem, da sveto ne bo uspelo eh, prestaviti Ebe k enemu od sedežev drugih dveh agencij, ki regulirajo trč, um, trg, da bomo našli spet novo eh, zanimivo evropsko mesto. Ampak eh, veselim, sem tok, veselim se tokrat, da sem imel narobe, da sem se torej motil, namreč eh, odločitev je bila sprejeta, da bo šel sedež v Pariz. Kot rečeno, sem že veliko krat zgubil stavo, ampak to ni pomembno. Finančne stvari, ki so s tem povezane, so pregledne. Jaz bi predlagal, da samo poskrbimo za to, da. Uh, bodo stroške selitve plačali evropski držav, eh, eh, davkoplačevalci. Veste, da je dolgo časa se razpravlja o tem, kako naj bi se razdelili stroški brexita. Spomnimo se, da je zunani minister eh, Združnega kraljevstva najprej imel stališče, da nobena njihova ponudba ni uh, zadostna, sedaj imamo tukaj nek preboj, s katerim smo lahko zadovoljni, ampak menim, da bi stroške selitve, ki so pri EBI višji kot pri EMI, nosili oziroma plačali evropski davkoplačevalci. Tako. Pre Vse ostalo je nekaj, kar se razume samo po sebi. Prečakujemo seveda od Republike Francije, da bo pomagala pri tem, da bodo eh, uslužbenci uh, EBE dobili ustrezne uh, delovne pogoje in potem še stvar, ki jo je že omenjala prej gospa Holmajer, vendar z drugega uh, gledišča. Če bi ti vsebinsko uh, sorodni agenciji lahko uh, sprva delovali vsaj na istem mestu, bi seveda iz tega išle določene sinergije. Če bi ti uh, agenciji lahko bili v, znotraj ene stavbe, bi seveda lahko uh, prihvrčevali na področju varnostnih uh, stroškov, tudi uh, kadrovske službe, um, nekaterih drugih storitev. Torej, to so vse vidiki, ki niso povezani z osebinskim delom teh agencij, torej niso povezani. Zakaj to tako povdarjam? V teh primerjih lahko te vidike, torej po mojem, um, združimo in to sem svojem uh, poročilu tudi izpostavil, namreč da, če bi nam to uspelo, bi iz tega lahko potegnili določene sinergije, vendar pa je treba vsekakor. Uh, treba vedeti, da ni preprosto poskrbeti za to, da bi obe agenciji delovali v isti stavbi. Včeraj sem o tem govoril že z direktorjem ESME eh, in povedal mi je, da vse skupaj ni tako zelo preprosto, da obstajata dva postopka, po katerih agencija najde nov uh, sedež. Uh, Esma se želi seliti ven iz Pariza, Eba bo k njej še dodana, torej vse skupaj ni preprosto. Poleg tega je treba imeti pred očmi tudi e, sredstva evropskih davkoplačevalcev in z tega vidika je seveda izražena želja, da bi nam kljub samo uspelo to doseči. Torej, to je vse, kar e, je vsebovano v mojih predlogih sprememb se, kakor pa obstajajo tudi v parlamentu določeni strahovi, da na dolgi rok bi lahko prišlo do tega, da bi se ti dve agenciji spojili. Jaz nisem zaskrbljen glede tega. Če že, bi to vsekakor moralo biti rezultat dolgega evalvacijskega procesa, pri čemer bi se bilo treba najprej posvetovati s komisijo, ali bi to smiselno bilo z osebinskega vidika in potem bi se vedoma morda lahko ostali določeni strohovi, da bi potem k temu morala potem eh, se pripojiti še IO, pa ki je trenutno v Frankfurtu. Torej, to so teme, o katerih danes sploh ne razpravljamo. Jaz teh strahov nimam. Vsekakor lahko razumem, da določeni strahovi obstajajo, ampak danes. Kolegice in kolegi, ne gre za to. Danes gre za to, da organiziramo selitev Ebe in da uh, pogledamo, ali bi uh, ti vidiki bili mogoči. Uh, morda bi morala komisija v to do neke mere še uh, poseči in dati generalnim direktoratom navodilo, da iščeta skupno nepremičnino. Torej, uh, jaz mislim, da bi bilo smiselno poskusiti, uh, da poskrbimo, da bi bila ta selitev čim cenejša in da bi obe agenciji bili združeni v smislu enega prostora. In to je vse. To so torej moji predlogi. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod poročevalec. Preden besedo predam kolegom, ki bodo besedo želeli, bi morda prosil komisijo, da doda eh, svoje, gospod Sares. Euh, Hvala, gospod predsednik, gospod eh, Sales iz eh, GD za proračun. Sodelujemo z GD za zdravje in gide fisma in poskušamo doseči eh, uravnotežen pristop, kar se tiče elementov, ki je spostavil poročevalec, menimo, da moramo eh, doseči sinergijo in upoštevati moramo tudi časovnico bančni organ se bo preselil marca 2019, ESMA pa malce pozneje. Bomo pa vse skupaj seveda analizirali. Upoštevali bomo tudi dobre pogoje, ki so jih ponudili francoski organi, tudi eh, finančno podporo in eh, določene, eh, določena poslopja o tem se bomo govorili z zadevnima agencijama in eh, organi. Eh, razprave eh, med agencijama so in organi francoskimi in nizozemskimi so šele v začetnih fazah, tako da toliko z naše strani. Najlepša hvala. Gospa Vija. Euh, la première, euh, c'est que bon, j'ai bien entendu euh, tous les éléments. Najlepša hvala. Slišala sem vse elemente v zvezi eh, z delovnimi pogoji delavcev, ki bi naj prišli v eh, Francijo. Podpiram te komentarje. Ne razumem pa komentarja o strošku selitve agencije. čež, da bi naj eh, Združeno kraljestvo eh, prevzelo del stroškov. Zanima me, eh, kakšna je celotna razprava, kateri so vsi podatki, ker tukaj ni bilo vse jasno. Na to še komentar v zvezi s predlogi sprejem 3, 4 in 5 v zvezi s sinergijo med bančnim organom in ESMO zdi se, da je razprava tukaj tehnična, da gre za eh, poenostavitve, ampak eh, mislim, da eh, mora biti ta razprava tudi vsebinska in zato imam vprašanje, ki se mi zdi povezano s tem. Zanima me, če smo danes zadovoljni z regulatornimi, finančnimi in bančnimi mehanizmi. Če tudi je to tehnična razprava, si sama prizadevam za krepitev Eh, okvira in nadzora eh, za trg in za banke, glede na proračunsko razpravo, ki je potekala danes do povdan. Najlepša hvala. No, vaše drugo vprašanje, kolegica, gre on kraj pristojnosti odbora za proračun. Gospod Dos Santos. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči pravzaprav uh, ste en del odgovora že podali. Problem selitve agencij bi, po mojem, moral ponuditi možnost za razmislek o celotnem sistemu. Strinjam se, da je to tema, ki seveda presega pristojnosti odbora za proračun, vendar pa moramo to dejstvo vzeti na znanje in ga izpostaviti, namreč da bi bilo dobro o tem malce raz, več in poglobljeno razmisliti. Ampak vsekakor se uh, zanašam na gospoda Garja, celoti mu zaupam. Uh, tudi ko smo se pogovarjali o agencijah, je opravil dobro delo, veliko znanja ima in ima tudi zelo zdravo razumski pristop in vodi ga želja, da bi se te kompleksne teme razrešile. Tukaj gre deloma za politično temo, ki ima seveda tudi tehnične elemente. Vse skupaj je grozljivo zapleteno. Kot seveda veste, je moja država uh, bila zelo zainteresirana za to, da bi bila ena od agencij na našem ozemlju, namreč agencija za, eh, za zdravila. Pripravili smo predvsej dobro rešitev, upravili smo domačo nalogo, vendar pa nismo bili izbrani, pa prav, pošteno, ampak upam, da druge da so tudi druge opcije na mizi enako dobro pripravljene in da bodo stroški za davkoplačevalce čim eh, nižji. Seveda se vsi strinjamo z ekonomijo obsega in z nizkimi stroški, ampak veliko krat so to zgolj zamisli, kajti ko Pridemo v fazo implementacije, se pojavijo noja vprašanja, nove težave in seveda je tukaj treba dajati prednost uh, temam, ki so povezani z osebem. Ampak vsekakor celoti zupam gospodu Garju in sem pripričan, da bo upravil dobro delo in pripravil zelo dobro rešitev, da bi to razrešili. Najlepša hvala, gospod Toš Santoš. Nihče drug ne prosi za besedo, če se ne motim. A ne, gospa Holmajer, se upravičujem. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pravzaprav sem tukaj, seveda nismo pristojni za osebinsko vprašanje, ampak meni bi bilo vsekakor nekaj zelo pomembno, kar zadeva selitve eh, v Pariz zaradi. Uh, selitve v Pariz ne sme priti sedaj do hudega uh, povečanja v smislu varnostnih vprašanj. Meni je pravzaprav vse eno, ali sta ti dve agencije v eni ali dveh stavbi. Meni je pomembno to, da so stavbe funkcionalne in da tukaj niso sedaj prestižne stavbe po najdražjih cenah, ki s potem malce francoskimi sredstvi potem postane nekoliko cenejša zaradi tega, ker so želeli sedež imeti v Parizi, zato da bi nekoliko konkurirali. Včasih meni bi bilo ljubo, če bi časih kakšna palcka država ali nova država dobile kakšno agencijo. Vedno imamo počutek, da ostanajo praznih rok, ampak seveda te odločitve ne moremo povrniti nazaj, to bila je že sprejeta, ampak imamo tudi druge države, torej nove države, ki bi lahko dobile kakšno agencijo. Ne glede na to, pa se mi zdi bistvenega pomena to, da uh, ko imamo skupno upravljanje in druge kadrovske zadeve. Tudi v, Baris, v Bruslu imamo določene dro, eh, pod, področja, ki se dotikajo drug drugega, pa te uh, uradi niso v isti. Stavbah, ampak to še ne pomeni, da stroškovni prihranki niso mogoči. Eh, pravzaprav nam sva, svet vedno predstavlja najdraže standarde in Pariz je poleg Londona vsekakor najdražje mesto, kar si ga lahko predstavljamo. In uh, Eh, govorila sem do neke mere z agencijo in bila sem nekoliko presenečena, da da EMA čuti, da jo je komisija v pogovorih s britanskimi organi postila nekoliko ob strani, da se z njimi niso posvetovali, kaj bi bilo za nje koristno in kaj ne. Skratka, mislim, da je zato soodgovorna tudi komisija. Ona mora pomagati svojim agencijam, kajti seveda one nimajo možnosti, da bi se pogajale z vlado Združnega kraljestva, pa naj bodo še tako prijeten sogovornik ali ne. Tako da mislim, da bi tukaj komisija vsekakor morala morala sodelovati pri pogovorjih z britansko vlado. Tam so agencije z svojimi potencijali in možnostmi in to zelo dobro vem še iz časov Sepola, ko smo ga uh, dobili iz eh, Združenega kraljestva, ker so Britanci kar naenkrat prišli na idejo, da si ga ne želijo več. In takrat je bila pripravljenost pomoči strani britanske vlade omejena, če se izrazim previdno. In uh, potrebnost pomoči, potrebe po pomoči takratne agencije v Združenem kraljestvu pa so bile dokaj visoke. Tako da tukaj jasna prošnja komisiji, nikar ne pustite agenciji samih. To bomo še spremljali, kajti ni prav, da bi agencije, ki so pristali, tone, naprimer za preverjanje zdravil, morale kar naenkrat eh, se pogajati z britansko vlado. Tukaj dejansko potrebujejo pomoč komisije in njenih strokovnjakov. Merci. Najlepša hvala. Gospa Vajdere. Ja, ich habe eine Frage, Herrn Geier. Ja, pravzaprav imam vprašanje za gospoda Gajerja glede stroškov. Pri izbiri lokacije morajo seveda biti uporabljeni določeni kriteriji ali pa so bili uporabljeni. Stroški so bili kriteriji pri tej izbiri, kajti slišala sem, da je bila tudi portugalska uh, možna lokacija, morda še katera druga država. Skratka, uh, Delim eh, skrbi Monike, da so stroški vsekakor zelo pomembni, zato pač sprašujem, kakšni kriteriji so bili uporabljeni in zakaj pa riskati. To vsekakor ni poceni mesto. Euh, Mislim, da je obstajalo več kandidatov, ki eh, so bili predmet eh, razprave in na to je bila ena od lokacij izbrana. Monsieur le rapporteur. Gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa za vprašanja in za komentarje. Ja, res je, gospa Vajdere, lahko vam povem, da o tem nimamo veliko govora. To se odvi, je odvilo ur v svetu. In če svet odloča o sedežu agencij, potem ali obstajajo merila? Ja, seveda so ta merila tudi objektivna potem pa je še stvar politike in potem se stvari začnejo mešati. Dejansko v preteklosti, kar zadeva sedeže, so, bila, so bili nekateri sedeži presenečenje. Imamo sedež agencije na Kreti, kjer ni mogoče najti osebja. Zakaj? Zaradi tega, ker je tja težko priti in ker tam ni mednarodne šole. Torej, kar zadeva dostopnost, pa tudi možnosti izobraževalnega sektorja, torej če se družina preseli na novo delovno mesto, tudi te možnosti in te, ti kriteriji so seveda pomembni in morajo biti upoštevani pri izbiri lokacije. Stroški in dostopnost pa seveda gredo z roko v roke in prepričan sem, da v Francoski republiki, Monika je to zelo jasno povedala, da obstajajo vsekakor eh, kraji, kjer najdemo niž, nižje najemnine kot v Parizu. Ampak eh, dostop do trga oziroma bližina trga je tudi eden od odločilnih eh, kriterijev. Eh, seveda bi vedeli, lahko eh, bi si želel agencije kje druge, pa morda ni tako kraj dostopen. Dejansko je treba imeti pred očmi tudi objektivne kriterije. Torej, kar lahko sedaj povem še o stroških je, da vprašanje stroškov upravljanja in vprašanje končne nepremičnine, kjer pristane agencija, To so vprašanja, katerim se zaveže lokacija. Ko sem prvič obiskoval agencijo, sem bil na Dunaju v, na zelo prominentnem naslovu na Schwarzenberg ringu in generalnemu direktorju Švabo sem rekel, no ja, če pridem sem kot nemški turist in vidim to staro palačo z uh, evropsko zastavo in uh, uh, in evropsko ploščo, potem bi bila reakcija nemškega davkoplačalca, no zdaj vem, kam gre moj denar. In odgovor pa je bil presenetljiv, rekel je, ne, veliki del eh, stroškov najema za to agencijo eh, plača država Avstrija, pa tudi mesto Dunaj, kajti eh, to je pravzaprav del njihove politike, da pritegnajo v Dunaj tudi nekatere mednarodne organizacije. Torej, vprašanje končnega stroška najemnine v Parizu je eno vprašanje, ampak drugo vprašanje, ki ga je omenila Monika, pa je, kaj dejansko uh, pom, uh, kakšna je dejansko obremenitev v mojem obrč, uh, eh, proračunu zaradi tega. In to ni eno in isto. In če si pogledamo zdaj proračun, um, se lahko samo zavežem k temu, da ta stvar ne, ne sme biti previsoka. Sedaj pa drugo vprašanje, kakšne so. Uh, kdo bo prevzel stroške selitve ali evropski proračun ali britanska država. Glede tega ne bomo mogli nobene spremembe več uveljaviti, kajti s sprejemtjem prvega sporazuma o Brexitu je bilo to vprašanje odločeno. V njem je uh, račun bil podan, katere obveznosti uh, padajo na britansko državo in katere ne. In, uh, sklenjeno je bilo, da so stroški selitev agencij nekaj, kar ne pade več na britansko državo. Seveda bi lahko imeli drugačne mnenje glede tega, ampak obču, občasno slišimo tudi britanske glasove, tudi v tem parlamentu, ki pravijo, kako grozna je Evropska unija. Um, in kako grozljivo uh, se pogaja in ravna z uh, britansko vlado in britanskimi davkoplačevalci. Želel sem to izpostaviti, kajti v časopisih lahko berete tudi, kakšno je bilo sklepanje najemnin za druge Brit uh, evropske agencije, kjer seveda uh, je potem strošek. Uh, daljnoročen oziroma sega, eh, je, je pravzaprav prerasprojen čez daljše obdobje. Vsebinska vprašanja, kolegice in kolegi, niso vprašanja, o katerih eh, govorimo mi, eh, o teh vprašanjih odloča od najprej odbor za gospodarstvo Ekon in potem vsi skupaj v, na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Bi kaj dodala še komisija? Ne. Izvolite. Um... Najlepša hvala, gospod predsednik. No, vseeno bi podali nekaj komentarjev na kratko o prilogih spremembe, ki jih predlaga poročevalec. Kar se tiče priloga spremembe številka 1, ki predlaga, da stroške selitve pokrijemo s proračunom Evropske unije. Tukaj potrebujemo določena pojasnila, ker je to še vedno predmet razprave med eh, Agencijo za zdravila in britanskimi organi. Je pa to del tudi širših razprav o Brexitu. Stališče Evropske komisije na začetku pogajanj o Brexitu je eh, bilo eh, to, da bi morali stroške selitve pokriti britanski organi. In to je bilo zapisano tudi v predhodnem eh, dogovoru 8. Eh, decembra. Komisija je zabeležila, da so eh, britanski organi pripravljeni pomagati in zmanjšati stroške. Še naprej se držimo tega stališča. Kar se tiče predloga spremembe številka 2. Gre tukaj poročevalec malce dlje kot sama uredba o dogovorih o sedežih med nacionalnimi organi in eh, agencijami. Razumemo cilj poročevalca najti učinkovite rešitve in primerne cilje, ampak kontekst uh, pravil eh, uredbe same eh, je po našem mnenju dovolj, kar se tiče eh, dogovora o sedežih. In na to še predlog spremembe številka 4 v zvezi z vodno izjavo 3b. Ta se nanaša na prihranke s pomočjo učinkovitosti. Uh, Eh, in na decentralizirane agencije. To načelo je bilo eh, sprejeto v okviru medinstitucionalne delovne skupine, ki je eh, pripravila smernice, ki bodo kmalo formalno potrjene in ne vem, če je najbolj pametno, da se sedaj omenja to v vodni izjavi na to eh, peti eh, eh, člen oziroma vodna izjava, ki prav tako govori o cilju prihrankov. To bo treba razrešiti tekom pogajanj v naslednjih mesecih. Ne zdi se nam, da bi bilo to treba izpostaviti v členu eh, samega eh, besedila. To eh, po našem mnenju ne prinaša dodatne jasnosti, še posebej, ker bi bilo težko izvajati in spremljati izvajanje takšnega eh, člena z operativnega vidika. Mislim, da sem s tem zaključil, gospod predsednik. Hvala. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, se boste odzvali na te komentarje? se nočete spuščati v razpravo o pogajnih. Prav toliko torej o tej temi. Predlogi sprem morajo biti uloženi do 30. januarja do 12. ure. Besedo ima sedaj Monika Holmajer, ki bo nadaljevala z razpravo, ki smo jo že začeli. Ponovno se bomo namreč pogovarjali o uh, Emi in eh, Evi. Monika, Imate 13 minut. Ähm, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, lahko kar nadaljujemo. Dobili smo tri dosje. Äh, prvi dokument je äh, Evropske, od Evropske službe za zunanje delovanje. A ne, EMA in EBA. No, se opravičujem. Ja, če pa naj govorim samo o delovnih uh, dokumentih EME in EBE. Ja, sem mislila, da moram najprej tudi uh, stavbe omenjati. Skratka. EMA in EBA, francoska vlada, naj me dala ponudbo za dve stavbi. Ena je v uh, centru Pariza, druga v Vladi Fons, mislil sem, da, mislila sem, da to šteje k Parizu, ampak očitno ne. Vzeli smo torej na uh, znanje ta drugi kraj, tudi gospod Gajer je očitno isto sklepal kot jaz. Skratka, to smo zdaj vzeli na znanje. Torej, Eba najemnina eh, na uh, naj bi bila za 12 mesecev, po površine bilo 4000 do 5000 mesecev. Um, vsekakor bo skušala um, torej, francoska vlada vse agencije dati v isto stavbo, ne le EBO in ESMO, ampak tudi Inštitut za varnostne študije. Kriteriji za uh, stavbo bodo potem določeni v tržni preiskavi oziroma tržni preverbi. Um, najemnina naj bi bila sklenjena najkasneje junija ali julija leta 2018. Želim vam veliko uspeha, kajti v Parizu tega ni tako lahko doseči, tako da bom eh, z veseljem pričakovala, kaj eh, se bo zgodilo. Skupni stroški pa naj bi bili enaki, kot so trenutni stroški in to seveda odbor za proračun še zlasti veseli, kajti uh, vedeli smo, kakšni so bili stroški v Londonu in to bomo zelo skrbno spremljeni. Ponudba francoske vlade je 1,5 milijona evrov za stroške najmnine in opremo. To ni tako zelo izredno napisano, ampak glede na to, da so tukaj omenjeni stroški najmnine, menim, da bo to torej znesek za eno leto in da se bo francoska vlada držala lasnih pravil in predpisov in komaj čakam, da vidim, kaj nam bo predstavljeno. Potem pa še um, agencija za zdravila EMA. Pri EMI pa je treba najti prehodno stavbo, ta je bila zdaj tudi že najdena. Nizozemska vlada je zaradi tega, da ima določene um, izkušnje s tem, da mora to potrditi še Evropski parlament, je bila na srečo pripravljena prevzeti celotne stroške, kajti naša kritika zaradi prehodne stavbe je bila že takoliko dovolj glasna. To je torej potrebno, kaj ti to pomeni, da bomo da se bo v tem času pripravila končna stavba, nadaljni podatki in informacije pa naj bi prijeli ob ustreznem času. Ta stavba vemo, da bo imela 28 tisoč in še nekaj kvadratnih metrov, imela bo konferenčni center v viš, velikosti 400 kvadratnih metrov. Ta stavba bo zgolj v sključni lasti EME, imela bo šest uh, eh, nadstropi z največ 88 uh, eh, uslužbenci na nadstropje. Vejo, da je v EMI ogromno obiskovalcev. Uh, E, kajti seveda certifikacija zdravil je nekaj e, zelo zanimivega in zato dobijo veliko prišlekov od zunaj. Čestitam tukaj odboru za proračun, da smo pred časom e, pripravili zelo jezen delovni dokument in ta jezni delovni dokument je opisoval in k temu, da bi bilo mogoče pogodbo prekiniti med trajanjem, kajti to bi nam omogočilo, da bi uh, se lahko pogodba prekinila in sedaj vidimo, da bo da bo pogodba sklenjena do 3. junija leta 2039 eh, brez možnosti prekinitve oziroma predčasne eh, odpovedi, zaradi tega, ker svet tukaj ni želel uh, sprejeti našega predloga in EMA je takrat pač eh, ravnala v skladu z navodili sveta, odbor za proračun pa je zelo močno protestiral. Stroški so visoki, zato sem povedala, da ne smemo sedaj agenciji postiti samih v pogajanjih z britansko vlado. Dejansko pozivam komisijo naj tukaj pomaga agencijam pri pogajanjih in da EU podpre pri pogajanjih z britansko vlado, kajti britanski vladi treba jasno povedati, da je takrat želela obe agenciji, sedaj pa si je premislila in tu bi moral vladati torej paktom cum servanda. Torej parlament je s tem prišel določeno zagato in menimo, da bi bilo mogoče zagotavljati naknadno Eh, da, da mora vlada najti naknadnega oziroma kasnejšega najemnika um, za stavbo, ki jo je doslej zasedala katerakoli od uh, evropskih agencij. Uh, ampak očitno je London krasna lokacija, kjer lahko najdete ogromno naknadnih uporabnikov, ko me čakam, vidim, kaj se bo zgodilo, ampak odbor uh, je takrat protestiral, kaj ti uh, eh, menili smo in kazalo je, da bo to privedlo do zelo visokih stroškov. In zelo prosim komisijo, da nam pove zelo natančno, kakšni stroški bodo s tem nastali, kako in zakaj in kakšna je sedaj držba, drža britanske vlade. Kaj ti z vidika pogajanj o brexitu so to vprašanja, ki imajo določeno težo. Sicer pa sekretarijatu eh, za odbora se resnično zahvaljujem, ker je dejansko pripravil krasno predlago za delovni dokument, ki ga dejansko lahko zelo koristno uporabim kot poročevalka za stavbe. Hvala lepa, Jeremy. Pri EBI zahtevam, da se vsebinska pristojnost EBE in ESME obdrži takšna, kot je, in da ne vzpostavljamo neke mamutske agencije, ki bo imela um, nepregledne pristojnosti. Zelo pomembno je, da so pristojnosti zelo jasno določene in razmajene, kot je tudi odločil parlament. In to sem uh, pripisala in Jeremy je, post, je bil posem zgrožen namreč, da uh, želim kolegom in kolegicam povedati, da so mi iz odbora Ekon povedali, da je to zanje zelo pomembno. Skratka, morda je nekoliko nenavadno, da je to zapisano v besedilo, ampak tako pač je. Je nujno potrebno. Pa še kritična analiza prejšnje stavbe Eme in Ebe. To je tisto, kar smo pravzaprav sprožili mi kot odbor za proračun. Te analize so seveda zelo drage in prosimo francosko vlado, ki je zmagala v tej tekmi, da zajamči, da bo do na voljo ne, do neke mere razumni najemni pogoji. Seveda pa prosim tudi komisijo, da odboru posreduje zelo točne in časovno ustrezne podatke o stroških in kasnejših stroških. In tako Francija kot Nizozemska, ki bo sedaj prevzemata uh, agenciji, moramo prositi oziroma moramo podpreti v tem prehodnem obdobju. Posebni pogoj, ki se jih predstavila med eh, konkurenčnim pogoj, eh, med konkuriranjem za sedež, pa morata ti dve vladi seveda izpolniti to ne velja zgolj za fr francosko vlado, tudi tukaj je torej ena napaka, temveč to velja tudi za nizozemsko vlado, namreč, da bi morali zajamčiti stroškovno ugodne najemnine. To torej ne velja le za Francijo, ampak tudi za nizozemsko, da če se za nekaj potegujejo, da potem tudi nekaj ponudijo če bi tukaj samo pozivali francosko vlado, bi bilo to do neke mere enostransko. Mislim, da je prav, da gre ta prošnja tudi na naslov nizozemske vlade. Se pravičujem, da to popravljam. Pa še sklic na EMO glede sodelovanja z britanskimi organi. Torej, da bi britanski organi naj našli naslednjega najemnika, tako da bi bili stroški nizki. Tukaj seveda zelo jasno prosimo komisijo, naj nudi podporo in to velja seveda tudi za EBO. In kar zadeva eh, projekte novih stavb, ti nam morajo biti predloženi pravočasno, torej smo v zelo zanimivem procesu in mislim, da bomo o vseh teh temah še razpravljali. Komisija to ve, pa mi tudi. Merci, madame le rapporteur. Najlepša hvala gospa poročevalka. Dovolite mi, da se poklonim vašim eh, modrim priporočilom. Kakšni komentarji? Očitno ne. Morda komisija, gospod Seles, bi eh, vi komentirali prispevek gospe Holmajer? Da, hvala, gospod predsednik. Na kratko Zabeležili smo si priporočila gospe Holmajer. Kot odgovorna institucija za pripravo proračuna želimo eh, poznati podatke o realnih eh, stroških eh, teh dveh selitev. Na tem delamo trenutno aktivno z zadevnim generalnim direktoratom in z agencijama in eh, podatke bomo predstavili ob eh, predstavitvi končnega nepremičninskega projekta marca-aprila. To je seveda tudi eh, odvisno od razprav med agencijama in nacionalnimi organi upoštevati je treba stališča vsake institucije. Agencije so avtonomne, ampak mi smo eh, aktivni in eh, prisotni tekom celotnega procesa, seveda. Hvala, gospod predsednik. Hvala, še kakšen komentar? Ne, vse smo slišali, gospa poročevalka. Ne, se obračujem, gospod Tarant, izvolite. Zelo kratek komentar kot običajno se strinjam z našo stalno poročevalko in njenim mnenjem glede naše politike stavb. Ampak, če bi poročevalka lahko pri komisiji preverila, ali imamo v Moskvi stavbo, ki je v lasti ciprske družbe. A mi smo še kar v Londonu. Oh, buf, jaz sem od tam že odšel. Se upravičujem. Uh, vedno sem kakšen korak uh, pred časom. Bien, grâce à M. Tarand, nous allons pouvoir. Zahvaljujoč gospodu Tarandu bomo lahko končali točno ob 5. uri in 30 minut. Kar pomeni, da lahko začnemo z glasovanjem. Najprej bomo preverili elektronske naprave. Glasujte, prosim, najprej test. Torej. Ah, ah oui. Donc nous avons 30, 30 euh, votants, mais 20... 30, euh... euh naj bi vas glasovalo, ampak zgolj 29 vas je glasovalo, sedaj jih imamo 31, 31 kartic in 30 glasov. Nekdo od vas je uh, eh, uložil kartico v napravo, ampak ni glasoval. No, prav. Sklenemo lahko, da je ta test uh, zaključen. La les premiers votes vont intervenir sur euh, le rapport de madame najprej poročilo gospe, gospe Gardia Zabal o dejavnostih Evropske investicijske banke. Prvo sprejme številka ena, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Pred. Prvo sprejme številka dve, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 7, 8, 9 in 10, ki so identični, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. Predlog spremembe 11, 12 in 13 enaki so, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 15, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 15 je sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Preverjamo elektronsko in sicer predlog spremembe 17. Konec glasovanja.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 vzdržani, zavrnjen. 22 kdo je za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, tako da bomo elektronsko preverili predlog spremembe 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 18 proti 13. Predlog spremembe 23, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 24, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 25, kdo je za? Proti? Preverili bomo elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 proti 15. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Ekon 12. Ta je že vključen v predlog spremembe 26. Prav, sedaj pa 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 28. Kdo je za? Proti vzdržani, preverili bomo. Niste vsi dvigali rok. Preverjamo 28, torej. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Imamo enega člana, je les preveč. dobro bi bilo, da se nekdo od vas eh, odloči, da ne bo glasoval. Hvala. Konec glasovanja. PLSRMB je sprejet 17 proti 12. To je bil predlog spremembe 28, predlog spremembe 29 za proti vzdržani. Sprejet 30 bil za proti vzdržani, zavrnjen, 32, kdo za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet, ampak vseeno bomo preverili še elektronsko. Glasujte, prosim, o prelogu spremembe 32. Konec glasovanja. Zavrnjen 17 proti 16. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 33 kdo je za, proti. Preverili bomo. Preverjamo elektronsko in sicer preko 7B33. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 16. Ekon 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Regiji 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 35, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprijet, ampak vseeno bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 proti 16, sprijet. To je bil predlog 735, sedaj pa nas čaka predlog spremembe 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 37 je bil umaknjen. Ekon 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 38 je vključen v ekon 9. Ekon 14, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 39, z ustnim predlogom sprejembe, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Predlog sprejembe 40, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 41, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 42, in 43, identična sta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 44 je že vključen in tako brezpredmeten. Kompromis 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 15. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog se ne more 2. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 50, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51, kdo je za, proti, zavrnjen. Ekon 25 je že pokrit. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog spremembe 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo 59. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Zavrnjen 23 proti 10. 64, kdo je za? Ne se upravičujem, pravi predsednik. 61, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 64, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 63, kdo je za? Proti, vzdržani. A ne, ta je brezpredmeten ker smo sprejeli prejšnja 2, eh, 62 eh, je že vključen v 63, 65. Eh, kdo je za, proti, vzdržani, tudi ta je zavrnjen oziroma brezpredmeten. Ekon 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, regi 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 67 z ustnim predlogom spremembe številka 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 69 kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasujemo 69. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 16. 68 je vključen v prejšnji predlog srembe. 70. Kdo je za? Proti vzdržani, spred. 71 bil za, proti, vzdržani, spred. 73 bil za, proti, vzdržani, spred. 72 kdo je za, a ne, ta je brezpredmeten, zato ker smo sprejeli 73. Ekon 18, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 74 v dveh delih, prvi del je že pokrit, tako da moramo glasovati o zadnjem delu, kdo je za, proti, vzdržani, drugi del je zavrnjen. Predlog sprejem je 75, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet, ampak vseeno bomo preverili še elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 21 proti 13, spred, prosim, da dvigate roke. Šestinsedemdeset z ustnim prilogom številka pet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet. Predlog spremembe je sedeminsedemdeset, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen drugi del, kdo je za, proti. A ne, to je brezpredmetno, prav. 78, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 80, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. No, bomo preverili. Preverili bomo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasujemo o predlogu spremembe 80. Konec glasovanja. Sprijet 18 proti 16. 81. Kdo je za? Proti? Še enkrat bomo vprašali, kdo je za 81? Kdo je proti vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak vseeno bomo preverili. Preverjamo elektronsko, glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Sprejet 18.16. Kompromis številka 3. Kdo je za? Proti? Preverili bomo elektronsko, glasujemo o kompromisu številka 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 17.16. Zaradi tega bomo sedaj glasovali o 82. Kdo je za? proti, vzdržani, to ni bilo najbolj jasno, tako da bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe številka 82. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 16. 87, kdo je za? Proti. Vzdržani. No, tudi tukaj bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 17 proti 16. Prvo spremembe 83, kdo je za? Proti? No, veliko rok eh, se ni dvignilo v zrak, tako da še enkrat vprašam. 83, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. 84 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 85 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 kdo je za, proti, sprejet. Ekon 30 je brezpredmeten. 89 in 90, ki sta identična, kdo je za, proti, Preverili bomo elektronsko. Glasujemo 89 in 90. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta sta 18 proti 16. 91 je brezpredmeten. 92, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 93, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je spred, ne, no, potem bomo pa preverili. Preverjamo 93. Konec glasovanja. Zavrnjen 18.15. 94, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 96, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 95, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 95, glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen 19 proti 15. 97 kdo je za, proti, vzdržani. No, niste vsi dvignili roke, kar pomeni, da bomo morali preveriti še elektronsko. 97, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 19 proti 15. Kompromis številka 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 99, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 100 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 101, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 102. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 103 in 104 sta že vključena v prejšnji predlog spremembe. 105. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 106. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 24. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 107. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 108. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 110. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo elektronsko, ker niste vsi dvignili roke. Preverjamo torej predlog sprememb 110. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet 19 proti 14. 111, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet 112, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprijet 115, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 114 in 113, ki sta identična. Kdo je za? Proti vzdržani, mislim, da sta sprejeta, ampak bomo preverili še elektronsko. 114 in 113, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 18 proti 15, sprejeta sta. Preglasujem v 116, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen 119, kdo je za, proti. Preverili bomo, zato ker ne dvigate rok. Glasujte, prosim, 119. Konec glasovanja. Zavrnjen 19 proti 14. 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ekon 26, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Regi 9, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 121, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Sedaj pa Ekon 2, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Ekon 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to ekon 6, 7, 8, 13, 17, 20 z ustnim predlogom sredem številka 7, 21, 23 in 27 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. Na to regi 1, 2, 3, 4 in 6, naenkrat, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami, elektronsko in poemensko, glasujte. Se upravičujem, pravi predsednik Dan je bil dok. Konec glasovanja, 30 proti 3 in en vzdržan glas, sprejeto čestitke poročevalki Eider Gadija Zaval. Alors maintenant, nous avons à nous prononcer sur le... Sedaj pa moramo glasovati o evropskem semestru. To je velik trenutek za našega predsednika, ki je pripravil to poročilo. Imamo vrsto predlogov spremembe. Najprej številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe pet, kdo je za, proti, vzdržani, spred zavrnjen. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8, kdo je za, proti, a ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem, zato ker smo sprejeli predlog spremembe številka 9 predlog spremembe 10. Kdo je za? Ne, tudi ta je brezpredmeten, se upravičujem, pravi predsednik. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 14. Kdo je za? Ne, ta je prav tako brezpredmeten, ker je bil sprejet predlog spremembe 11. PRSVM 12, tukaj velja isto, 15, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Kompromis številka 1, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejete. 20, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 21, kdo je za? Proti, vzdržani, spred vzdržani, spred. 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 24, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Ustni predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 25, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 26, kdo je za, proti, vzdržani, spred 27, ne? No, bomo preverili. Preverjamo predlog sonembe 26, elektronsko glasujte, prosim. Ki vansišno skrtaj tu vel, skrtaj klo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 19 proti 15. 27, kdo je za? Proti mislim, da bo rezultat eh, isti, tako da je predlog spremembe zavrnjen, sedaj pa glasovanje eh, o celotnem besedilu z izglasovanjem in spremembami poimensko, elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto 25 glasov za, 6 proti in 3 vzdržani. Čestitam seveda poročevalcu.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 povedali so mi, da so 102, 124 in 145 umaknjeni, tudi 36 in pa 61. Najprej številka 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predostrem B13. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Prva sprememba je 78, kdo je za? A ne, brez primetenja se upravičujem, pravi predsednik. Kompromis ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejete. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejembe 92. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejembe 94 in pa 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Zavrnjena sta 96 kdo za, proti, a ne brez predmetenja. Pravi predsednik. Ne, skupaj bomo glasovali o 96, 97, 98, 99 in 100. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Preglasujem, da je 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 102 je bil omaknen, 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo, preverjamo predlog spremembe 104. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen 20 proti 13. Sto pet in sto sedem skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. Na to pa skupaj sto šest, sto osem, sto devetinšestdeset in sto sedemdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Kompromis številka tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Kompromis 3 je sprejet. Predlog spremembe 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 116. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Le scrutin est clos. Il est repoussé par 16 voix contre 15. Zavrnjeno 16 proti 15. Je pur. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 139 za, proti, vzdržani, ni jasno. Preverimo, prosim. Preverjamo 139. Glasujte. Skrutaj klub. Konec glasovanja. Zavrnjen. 8 za 21, prosim, eh, dvigujte roke. 140 za, proti, zdržani, zavrnjen. 141 za, proti, zdržani, zavrnjen. 109 za, proti, zdržani, zavrnjen. 7 za, je bil umaknjen. 142 za, proti, zdržani vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen 13 za, 19 proti, 143 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejet sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis osem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis devet za, proti, vzdržani, sprejet. 100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 Se res upravičujem. 165 za, proti, vzdržani. Nismo videli vseh rok. Preverimo. Glasujemo. Glasujemo v 165. Hello. Skrutin. Demande à voter. Skrutin est clos. So vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen 13 za, 19 proti, 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen 168 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15, 16, 17 in 18 v svežnju, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Ampak preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeni 13 za, 19 proti. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 23 za, proti, zavrnjen. Kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejet. 27 za, proti, zdržani, preverimo. Se opravičujem, glasujte prosim. konec glasovanja, zavrnjen. Pravzaprav bi veliko časa prihranili, če bi nekoliko bolj jasne dvigovali roke. Prav. Predlog spremembe 28 je brezpredmeten, 29 je brezpredmeten, kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 36 je bil umaknjen, 37 za, proti, ne, pravzaprav je brezpredmeten pravi predsedujoči. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani. Znova ni povsem jasno, ne vidim dobro. Preverimo, prosim, to elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zelo jasno zavrnen. Res prosim, dvigujte roke. Za. Štirideset je brezpredmeten? Ne, ne, ni brezpredmeten. Za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 41 za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 46. Šestinštirideset za, ne, je brezpredmeten. 103 je bil zavrnjen, torej je brezpredmeten. 47 tudi, ker je bil 103 zavrnjen. 48 za, proti, zdržani, zavrnjen. 49 je brezpredmeten. 50 za, za 50 proti, zdržani, zavrnjen. 51 za proti, vzdržani, zavrnjen. 52 je brezpredmeten, 53. Glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 je brezpredmeten, 63. Ne? Pardon. Prav imate za. Glasujemo 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 je bil umaknjen. 71. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, ne, je brezpredmeten. 73. Tudi brezpredmeten. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Mnenje je bilo potrjeno. 23 glasov za, 10 proti, 1 zdržan. Čestitam gospodu Gonzalesu Poncu. Sur la section 3 du budget 2018, M. Muresan, il n'y a pas de demande. Kar se tiče oddelka številka 3 za proračun 2018, gospod Muresan ni prošen za prerasporeditev, gospod Gajer, oddelek številka 3 za 2017, nakazilo ob koncu leta. Izvolite, beseda je vaša. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist nun wirklich der allerletzte. Äh Ja, tukaj gre za zadnjo prerasporeditev, ki spada v proračun za lansko leto in je s tem v moji odgovornosti. To ni nenavadno visoka prerasporeditev sredstev za ta letni čas. Eh, je pa pozitivna premestitev, vedno znova trdimo, da strukturnih programov ne podpiramo. Sedaj pa smo namenili nekaj več sredstev za sklad za razvoj podeželja. Tukaj ima komisija potrebo po financiranju, zato lahko tej zahtevi ugodimo. Imamo tudi nekaj prerasporeditev v primeru Frontexa, ki ima opraviti s tem, da Frontex svojega osebja ne more zaposliti oziroma rekrutirati tako hitro, kot smo pričakovali. koeficient izračuna iz evra v polski zlot ni tako atraktiven za številne ljudi. Ehm, zato se pač ljudje ne odločajo za tamkajšno zaposlitev. No, predlagam, da podpremo tudi to prerasporeditev sredstev. Mikrofon za predsednika, prosim. Najlepša hvala. Ali lahko na kratko komentirate to prerasporeditev, prerasporeditev v koncu leta, ki je bila kar visoka? Hvala lepa. Ta prerasporeditev na koncu leta je pač nekaj, kar komisiji omogoča 178. člen finančne uredbe proračunskem organu, lahko predlagamo, da prenesejo prevzeme plačil iz vsega področja delovanja komisije v programe, ki so v skupnem upravljanju. Gre za eno smer, torej iz eh, Uh, v skupno upravljanje. Petsto oseminšestdeset milijonov smo identificirali za prerasporeditev, najprej sto petdeset milijonov za sklad za pomoč najbolj zapostavljenim, zahteve po plačilih, ki jih pričakujemo iz države članice, so bile manjše, kot smo kot smo pričakovali. 86 milijonov lahko vrnemo iz proračuna za agencijo EULISA zaradi zamud pri sprejemu pravne osnove so je bilo potrebnih manj sredstev iz proračuna te agencije v letu 2017. Potem pa še 105 milijonov evrov ki so bili predvideni za skrbniški sklad eh, za Afriko. Nepričakovano. je ta skrbniški sklad dobil nekaj večjih uplačil iz, član, iz držav članic, zato ni bilo treba prenesti novih sredstev, kaj ti ta plačila iz držav članic so bila dovolj, da so pokrili potrebe skrbniškega sklada do izteka leta. Potem imamo še 58 drugih proračunskih vrstic, ampak tukaj se ne bom spuščal v, v podrobnosti. No, vsa ta sredstva smo sedaj namenili skladu za razvoj podeželja, plačila, ki so jih dobile države članice v četrtem četrtletju, eh, so bile pravzaprav više kot eh, najbolj optimistične napovedi komisije. To pomeni, da je ta program, eh, da ta program dobro in utečeno deluje. In zaradi prej omenjenih transferjih bomo lahko plačali vse zahtevke po plačilih iz držav članic, tako da ne bo zamud. Najlepša hvala, gospod Torel. Kakšni komentarji, gospod poročevalec? Ne. Potem pa bomo glasovali poimensko, elektronsko glasujemo. Gospod Tajklu. Konec glasovanja. 24 za, en glas proti gospod Muresan brez prerasporeditev za proračun za leto 2018. Ostali oddelki, gospod Ashworth. Hvala. Dve zahtevi po prerasporeditvah in dve modifikaciji. Najprej iz Evropskega parlamenta, ki želi premestiti 32 oseb Eh, torej, eh, zaposlenih v obliki eh, pasarel, tako da bodo lahko postali stalno zaposleni. To je proračunsko neutralno, je v skladu z 50. členom finančne uredbe. Tako da priporočam odobritev. Načrt osebja računskega sodišča prav tako predvideva en, eno spremembo mesta, ena IST v IST 1.5. Torej gre za spremembo iz IST v SC5, zato da bodo lahko zaposlili uh, osebo v Luksemburgu. in pa še dva transferja iz računskega sodišča. 300 tisoč evrov želijo vzeti iz proračuna za stalne in začasno zaposlene in želijo to nameniti za vrstice službe za zunanje delovanje. Oziroma gre za zunanje zaposlene za okrepitev varnosti in pa želijo nadomestiti tri varnostne agente, varnostne, varnostnike. Eden je na, bolniški, na bolniškem dopustu, dva sta bila predstavljena v, na, v druge službe, varnostne službe, tako da tudi tukaj priporočam podporo tej zahtevi. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje, gospod Deprej? Uh, Hvala, gospod predsednik. Dva komentarja imam. Mikrofon za gospoda Debreja, prosim. Uh, ne razumem uh, najbolje naslednjega. Določena mesta bodo uh, spremenjena v stalna uh, zaposlovalna mesta, delovna mesta za začasno zaposlene. Pourquoi, pourquoi faut-il faire ça je, je... A čez nekaj mesecev bo treba to spremeniti. Zakaj je treba to narediti? Ne poznam postopka. Ne razumem. Um, Poročevalec? Ja, gre za nekaj tehničnega. Tudi jaz sem mislil, da se vse, torej tako je, da se podev petih mesecih potem spet vse uh, vrne na izhodično mesto. No, to mi ni pomagalo pri uh, pojasnitvi. Bomo povprašali odgovorne za dodatne informacije, pravi poročevalec. Zaposleni v skupinah eh, lahko uh, postanejo zaposleni v parlamentu, na to čez nekaj mesecev pa bomo to ponovno spremenili, eh, spremenili bomo organigram in eh, eh, spremenili ta delovna mesta. No, morda bi lahko predstavnik javne uprave parlamenta razložil, zakaj gre. Sem razumel, gospod predsednik, razumem, da nekateri zaposleni v političnih skupinah prek postopka, ki je tu malce čudno opisan, eh, začnejo delati za upravo parlamenta. No, razumeti želim, kaj pomeni ta kaos. Kdo predstavlja upravo parlamenta tukaj? Tout ça est destiné, in fine, à quoi? No, kaj je namen tega? Ali bodo te osebe na to delale za parlament? Ker te osebe ne morejo delati več v skupini, jih prenesemo uh, v upravo parlamenta in na to uh, eh, po nekaj časa, uh, ko pridobijo nekatere pravice, jih prenesemo nazaj pod skupino. No, kakšen pa je cilj, pravi gospod Depre? Euh, Gospod eh, predsednik, prihajam iz generalnega drata za eh, finance, z nami ni nikogar iz generalnega drata za osebje, ampak kot ste dejali, je cilj ta, da zaposleni, začasno zaposleni eh, v političnih skupinah lahko dobijo dostop do izpita, razpisa za redno zaposlitev te osebe bomo na to po nekaj časa ponovno integrirali v skupine, morda pa bodo nekateri dobili tudi službo v upravi parlamenta. Ampak za to eh, moraš eh, opraviti eh, izpit in na to se lahko prijaviš na eh, stalno delovno mesto. Ko bo ta operacija eh, končana in ko bodo eh, tisti, ki bodo sodelovali, eh, pri razpisu eh, ta razpis opravili, bodo ponovno vključeni v eh, politične skupine oziroma eh, bodo lahko potem odali prijavo za stalno delovno mesto. Toliko z moje strani. No, Gospode Pre? No, očitno sem pravilno razumel to že v začetku. Namen tega postopka je ta, da lahko na to eh, osebje političnih skupin preide v upravo parlamenta. C'est pour obtenir un titre sans être membre de, de l'administration. Brez da bi bili zaposleni v eh, parlamentu, ne morejo eh, dobiti dostopa do razpisa oziroma izpita, zato eh, sledimo temu postopku. Bi pa bilo dobro, da eh, uprava parlamenta eh, poda bolj natančne informacije o tovrstnih zadevah. Ampak mislim, da smo opisali ta mehanizem, gospod Depre. Dovolite mi, da podam še en komentar, ki je malce bolj humoren. po 6.30 ne bomo imeli več tolmačenja, pravi predsednik. No, a o nekaterih stvarih tukaj ne moremo eh, govoriti. No, v določenem trenutku lahko prosimo naše tolmače, eh, če bi ostali z nami še nekaj dodatnih minut, tako da lahko povem, kaj, kar želim. No, tukaj smo, smo in so že od eh, pol tretje ure naprej. Tako da malce razumevanja. Izvolite, gospod Deprej, beseda je vaša ne bom ostal tiho, gospod predsednik. No, tolmači so povabljeni na pijačo, ki sledi sestanku, tako da težav ni. Ja, danki, vožitelj, če lahko kratko odgovorim. Probiru... Hvala lepa. Tudi jaz skušam razumeti, krat gre za člane, ki, oziroma zaposlene, ki so bili začasno in sedaj uh, so dobili redno zaposlitev in sedaj mene zanima, kakšno je to dolgoročna posledica za proračun, kar se mene tiče, je to dokaj nejasno. Torej, bodi si dobimo tukaj zdaj jasen odgovor ali pa uh, ne glasujemo o tem. Uh, Gospred, gospod predsednik, nikoli nisem želel dejati nekaj eh, podobnega. Želel sem zgolj razumeti, zakaj točno gre. Ne bom se igral takšnih populističnih iger. Ja, koma, koma moment da komprehension, eh, me semble, ke... No, mislim, da je bil gospod Ashford v določeni fazi jasen, morda lahko še enkrat eh, ponovi, kar je povedal, tako da pri glasovanju nihče eh, ne bo stvari na robe razumel. Gospod Ashworth. Torej gre za člen 50. Zagotovljeno mi je bilo, da gre za vzpostavitev mest za osebe, ki je trenutno v političnih skupinah v programu Pasarel, bi, postalo, bi postali osebe v administraciji. Uh, po izteku dvetih mesecih pa bi spet eh, se vrnili k statusu quo. No, tisti, ki so se v programu pasarel v skupinah eh, privavili za stalna mesta, bojo verjetno potem postali uradniki, ne vem. Eh, rečeno je bilo, da gre za člen 50, da ni nujno, da o tem glasujemo, torej je proračunsko neutralno. Zato sem predlagal privolitev. En proposant de voter pour, vous suggérez de predlagate, da glasujemo za, obenem pa pravite, da glasovanje ni potrebno, ker v skladu s tem členom glasovanje ni potrebno. Tako jaz to razumem, pravi poročevalec. Potem ni treba glasovati. kot odbor lahko seveda podamo naše stališče v zvezi s tem. Eh, o tem nam ni treba glasovati, ampak lahko temu tudi nasprotujemo. Ampak moje priporočilo je, da to potrdimo. No, seveda, ampak v zapisniku eh, naše seje bo vse, kar ste povedali, tudi zapisano. Slišali smo pojasnilo in eh, odbor za proračune s tem potrdil prerasporeditve. Monika Holmajer, izvolite, beseda je vaša. Nepremičninska politika. Eh, Tako, sedaj pa še tri stavbe. Gre za velike stroške in sicer gre za službo Evropska služba za zunanje delovanje, belgijska vlada. Je zavrnila podaljševanje najemne pogodbe za stavbo KO15, zato potrebujemo prehodno stavbo, dokler ne bo dokončana nova stavba NEO. Imamo stroške prenovitve, ki bodo pomenili, da bo to vse skupaj nekoliko dražje, kot je bilo predvideno. Najemnina bo 171 na kvadratni meter. Imeli bomo tudi nekaj stroškov zaradi prenovitve stavbe. 592 tisoč evrov, torej 310 je potem letnih stroškov na kvadratni meter. Najemna pogodba bo sklenjena za tri leta, če bo se kaj zataknjalo pri stavbi Neo, bo pogodba še podaljšana. No, eh, gre za to, da bomo morali v tej stavbi namestiti tudi novo zaposleno osebje. Zato bomo morali tudi najeti to novo stavbo, pa tudi iz preprostega razloga, ker stara stavba več ne bo na voljo. Potem naslednja stavba. Trudno imamo tri stavbe s pisarnami v Avenue Kortenberg. iz teh stavb se moramo izseliti in potrebujemo stavbe, ki bodo bolj primerne. Torej, potrebujemo stavbe, ki bodo v boljši. Eh, tam imamo sedaj NTC EU eh, Intelligence, potem vojaško osebje in pa OEPSCAN operacijski center, 800 kvadratnih metrov, CCB 2000 kvadratnih metrov, potem tudi direktorat za načrtovanje in upravljanje kriz. 15 und IT-Sicherheit und andere Services mit 2400. Das heißt, es ist das ganze Konglomerat, das sich irgendwie. Torej gre za osebe, ki se ukvarja z vprašanji obrambe in varnosti. Vsi se morajo preseliti v novo stavbo in zato bomo morali spet skleniti novo najemno pogodbo, um, tako da bo tudi davčno bolj ugodno 21 let naj bi trajala najemna pogodba, um, uselili naj bi se šele konec leta 2020, čeprav bo najemna pogodba začela veljati leta 2019. 555 uh, oseb bo tam zaposlenih, letni najem bo brez uh, odbitka stal 400 58 tisoč. Letna, letni najem uh, na kvadratni meter je 276 uh, eh, evrov priporočam, da temu predlogu podpremo. Imeli bomo tudi še nekaj dodatnih stroškov zaradi IKT in pa drugih tehnologij. No, ko bo e, nova zgradba zgrajena, bo verjetno celo cenejša kot e, stara stavba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 Ja, Še stavba v Moskvi, tam smo imeli sedaj neizkoriščeno nadstropje. v moskovskem veleposlaništvu. Zaradi tega ker je, eh, so bile tam prisluškovalne naprave, se je moral veleposlanik izseliti, zato se mora sedaj končno spet izseliti iz hotela in dobiti novo rezidenco. Ne zato, ker je hotel grd, ampak zato, ker je celotna situacija nekoliko nesmiselna, da mora stanovati v nadstropju hotela. To ni nekaj, kar bi si predstavljali za evropskega veleposlanika v Moskvi. Sedaj bodo v rezidenci preuredili zgornje nadstropje in tam bodo namestili veleposlanika, pa tudi s tem povezane prostore. Pogoji predhodne odpovedi so tudi že bili dogovorjeni in stanejo pač toliko, kolikor. Uh, je to običajno v Moskvi. Prosim za razumevanje, kajti trenutno veleposlanik eh, ne živi v najbolj ugodnih razmerah eh, in morali bi poskrbeti za to, da živi v prostorih, ki so primerni za upravljanje njegovega dela. Tako da v tem smislu predlagam potrditev. 2,392 stane letna najmnina, 2,884 bodo stroški preureditve. Tudi AFET je prosil, da nujno to zahtevo podpremo in zato prosim odbor za podporo temu predlogu. Najlepša hvala. Štiri zelene luči, o tem bi lahko glasovali naenkrat. Gospod Tarant, izvolite. Hvala. Imam eno vprašanje. Nisem proti temu argumentu, da bi ISZD morala imeti primerne prostore, ampak če si ogledamo pogodbo, me zanima, ali lahko dobimo nekaj več informacij o tem, kdo so ti direktori iz Cipra, eh, ki eh, si lastijo oziroma imajo v lasti eh, domnevno te zgradbe v Moskvi. Morda bi se morali zastaviti vprašanje, kdo tukaj je tisti dejanski lasnik teh stavb. Die Gedienstaufwirsinnen in dem Gebäude schon drin und haben schon den Mieter. SSD v tej stavbi že je prisotna, gre samo za to zgornje nadstropje, ki ga želimo sedaj eh, preurediti. Tako da v tem smislu je ta predlog predvsej smiseln in razumen. Ne pa, da iščemo novo stavbo v Moskvi. morda lahko kdo drug kaj več pove o lasniških razmerih, ampak gre za stavbo, ki jo že najemamo. Ja, to razumem, ampak zanima me, če vemo, ali kdo je oseba, ki je lasnik te stavbe. Tolmači bomo sedaj prekinili s tolmačenjem